V skladu s členom 6 odstavkom 3 bomo to prošnjo posredovali odboru za pravne zadeve. Skupina S in D je prav tako podala prošnjo, te bomo vključili v zapisnik in sedaj glasovanje. Najprej poročilo gospoda Bensena. Postopkovno vprašanje. Ehm, er Najlepša hvala. Pred enajstimi leti se je zgodil napad islamskih teroristov na svobodo Zahoda. In mislim, da je to dobra priložnost, da imamo minuto tišine za, kot spoštovanje vseh teh žrtev, ki so umrle v napadu. Hvala. To ni na našem dnevnem redu, ampak mislim, da bi bilo primerno, da vsi ostanemo v čast in spoštovanje žrtev 11. septembra.